Hello. Peter. Please sit down, Peter Rush. Prosím da se sedete na svoje mesto. Välkomna eh, till eh, detta sammanträde. Vi har... Dobrodošli na današnjem srečanju. Naš dnevni rit je zelo poln. Zato je dobro, da začnemo. Morda bom med sestankom moral omejiti čas za govor, tako da bomo lahko obdelali vse točke na našem dnevnem redu. Samo toliko, da veste. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Nimamo nobenih sprememb za dnevni red, ampak eh, če kdo želi besedo, če ne, potem je dnevni red sprejet.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 Eh, er eh, Nekaj sporočil predsednika. Naj vam povem, da je sestanek prenašan preko spleta. Upam, da nišče nima nič proti. In drugič, v, vašem, v vaših dosjejih boste lahko našli zapisnike delegacije, ki je bila v New Yorku 26. februarja. To so sporočila predsednika, potem je tudi to sprejeto. Ali želi kdo besedo, gospod Klemens? Gospod predsednik, želel sem eh, zgolj pozdraviti to, da obstaja delegacija evropskih transportnih delavcev, ki so danes zjutraj demonstrirali tukaj v Bruslu. Udeležili so se. Udeležili se bodo tudi sestanka, saj je na dnevnem redu pomembna točka za njih. Hvala lepa. Pozdravljam tudi delavce, ki so prisotni na srečanju. To so bila poročila eh, predsednika. Sedaj pa še postopkovno vprašanje, ki ima opraviti. Naslednja točka ima opraviti z pravice pacijentov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva. O tem bomo glasovali danes. Preden začnemo z glasovanjem pa dajem besedo gospodu Brageti, poročevalcu. Če nimate nič eh, zapovedati, potem vas ne bom prisilil v to, da kaj povete, ker ti slišali ste, kar sem povedal o naši stiski s časom. Potem pa začnemo z glasovanjem. Mislim, da ste dobili sporočilo o glasovalnih eh, kartončkih. torej začnimo z glasovanjem. Prvi predlog spremembe je predlog spremembe 22. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Neko točko sem pozabil omeniti. Če dovolite. Za sekretarjatom sem razpravljal o vprašanju o tem, ali ne bi morda črtali oziroma sprejeli določeno skupino amantmajev in 24, 26, 34 in 67 eh, ti amantmaji niso dovoljeni, saj se nanašajo na neko drugo pravno osnovo. 24, 30, 67 so torej ti amantmaji, za katere to velja. In potem sedaj glasujemo o kompromisu. A, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. S tem postane cela vrsta predlogov, so ne vem, brezpredmetnih in eh, to nas eh, prinese do amantmaja 64, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Predlog HMB 66. Glasujemo. Ta je dovoljen, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. predlog spremembe 67 ni dovoljen, 68 za, proti, vzdržani, sprejeto, 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 70, glasovi za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem 71 za. Proti. Zdržani. Mislim, da moramo to preveriti. Glasujemo elektron, elektronsko o predlogu spremembe 71. Glasujemo. Hvala, gospod. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 35 glasov za, 17, 35 od eh, danih glasov, 17 za, 18 proti, zato ta predlog spremembe ni sprejet. 73 za. Proti. Mislim, da je zavrnjen, ampak eh, izid ni jasen, zato glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 73. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Prav sem imel. 38 eh, glasov, 19 za, 19 proti. To je torej zavrnjeno, ampak šlo je za zelo tesen izid. 72 usni amanma. Gre za uh, datum veljave uredbe EC številka 883 skozi 2004. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Še enkrat glasujemo elektronsko. Izid je tesen. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. devetintrideset oddanih glasov, enaindvajset za, sedemnajst proti, en vzdržani glas. Predlog spremembe je sprejet. štiriinsedemdeset za ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? zažani sprejeto. Predlog so mi 12 in 75 sta omaknjena, 76 za, proti, zažani sprejeto. 77 za, proti, vzdržani sprejeto. 78 za, proti, vzdržani sprejeto. 79 za, proti, vzdržani sprejeto. proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti, vzdržani, sprejeto. 84 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 85 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 86 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 13 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 87 za, proti, zdržani, sprejeto, 14 za, proti, zdržani, sprejeto, 88 za, proti, zdržani, sprejeto, 89 za, proti, zdržani, sprejeto, 90 za, proti, zdržani, sprejeto. 91. Gre za glasovanje po delih. Prvi del se začne z besedami The Public Authorities in the, member, in the Member States in se konča z besedami Under Article 18. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Naslednji del. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani, sprejeto. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 za, proti, Zdržani sprejeto. Kompromis B za. Proti. Zdržani sprejeto. S tem postane brezpredmetni cela vrsta predlogu sprememb in to nas pripelje do kompromisa C za. Proti. Zdržani sprejeto. 103 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 104 je brezpredmeten. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. 105 je omaknen, torej se 108 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 109 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 110 z ustnim predlogom spremembe. Izbrisena naj bi bila beseda for the patient. Za, proti, zažani, sprejeto. 111 za, proti, zažani, sprejeto. 112 za, proti, zažani, sprejeto. 113 za, proti, vzdržani, sprejeto. 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. proti, zdržani. Mislim, da bi to morali preveriti elektronsko. Glasujemo elektronsko v predlogu spremembe 114. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 40 oddanih glasov, 19 za, 21 proti nobenega zdržanega glasu, torej predlog spremembe je bil zavrnjen. 116 za, proti vzdržani, sprejeto. 117 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 119 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis E za proti, vzdržani, sprejeto. Torej, s tem od, postane brezpredmetnih cela vrsta predlogov sprememb in to nas pripelje do 134 in 135, dva predloga sprememb, ki sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 136 je umaknjen predlog sanujembe oziroma kompromis F za proti držanje sprejeto. Torej vse postane brezpredmetno do 150, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 151 za, proti, vzdržani, sprejeto. 152 za proti, zažani, zavrnjeno. 153 za, proti, zažani, sprejeto. 154 za, proti, zažani, sprejeto. 155 za, proti, zdržani, sprejeto so 56 za, proti, zdržani, zavrnjeno 157 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis G za, proti, zdržani, sprejeto. Torej, dva predloga spremembe postaneta brezpredmetna in to nas privede do 160. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 161 z ustnim predlogom spremembe, ki se nanaša na direktivo 883-2004 za proti vzdržani sprejeto, 162 eh, za proti vzdržani zavrnjeno. 163 je omaknjen, 164 za proti vzdržani sprejeto, 165 za proti, zažani, sprejeto. 15 za, proti, zažani, zavr, um, sprejeto. 166 za, proti, zažani, sprejeto. 167 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis H za, proti, zažani, sprejeto. 172 za, proti zažani. Sprejeto. 173 za proti zažani. Sprejeto. 107, 174 za proti zažani. Sprejeto. 175 za proti zdržani. Zavrnjeno. 176 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 177 za, proti, držani, sprejeto. 178 za z ustnim predlogom spremembe. They are also invited in tako naprej do benefit of stakeholders. Glasujemo za, proti, zdržani, sprejeto. 17 za, proti, držani, sprejeto. 179 za, proti držani, sprejeto. 180 za, proti držani, zavrneno. 181 za, proti držani, sprejeti. 182 za, proti vzdržani, zavrneno. 183 za, proti vzdržani, zavrneno. 184 za, proti vzdržani, zavrneno proti, zdržani, zavrnjeno. 185 za, proti, zdržani, sprejeto. 186 za, proti, zdržani, sprejeto. 187 za, proti, zdržani, sprejeto. 188 za, proti, zdržani, sprejeto. 189 za, proti, zdržani, sprejeto. 190 za, proti, zdržani, sprejeto zdržani sprejeto. 181 za, proti, zdržani sprejeto. 192 za. Proti, zdržani, zavrnjeno. 193 za, proti, zdržani, sprejeto. 194 za, proti, zdržani. Zdržani, sprejeto. 185 za, proti, zdržani, sprejeto. 196 za, proti, zdržani, sprejeto. 197 za, proti, zdržani, sprejeto. 198. Gre za glasovanje v dveh delih. Prvi del, Measures Enabling in se konča z authenticity of e-prescription. Če je izglasovan prvi del proti, potem odpade tudi drugi del. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Torej tudi drugi del postane brezpredmeten. 199 za, proti, vzdržani, sprejeto, 200 za proti, zažani, sprejeto. 201 za, proti, zažani, sprejeto. 202 za, proti, zažani, sprejeto. 18 za, proti, zažani, sprejeto. 19 za, proti, zažani, sprejeto. 20 za, proti, zažani, sprejeto. 203 za, proti, zažani, sprejeto. 204 za, proti, držani, sprejeto, 21 za, proti, držani, sprejeto, 205 za, proti, držani, sprejeto, 206 za, proti, držani, sprejeto, 26, sprejeto, 26 za, proti, držani, sprejeto, 2 za, proti vzdržani sprejeto, 3 za proti vzdržani sprejeto, 28 za proti vzdržani sprejeto, 30 za proti. To je bilo nekoliko tesno. Glasujemo elektronsko predlogu spremembe 28. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 40 glasov, 21 za, 19 proti, nobenih zdržanih glasov, torej to je sprejeto. 4. Umaknjen, 29 za, proti, držani, zavrnjeno. 5 za, proti, držani, sprejeto. 6 za, proti, držani, sprejeto. 31 za, proti, držani, sprejeto. 32 za, proti, držani zažani. Sprejeto. 33. Ni dovolj, dovoljen. Oh, but it was not carried. No. Okay. Okay. Oprosite, ni bilo sprejeto. Gre za mojo krivdo. 34 za proti, zaženi, zavrnjeno. 35 za, proti, zaženi, sprejeto. 36 za, proti, zaženi, sprejeto. 7 za, proti, zaženi, sprejeto. 37 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 38 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 8 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 39 za. Proti proti, zdržani, sprejeto. 40 za, proti, zdržani, sprejeto. 41 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 43 z ustnim predlogom spremembe. Črtanje besed for the patient za, proti, zdržani, sprejeto. 44 za. Proti vzdržani. Zavrnjeno. 45 za. Proti vzdržani. Zavrnjeno. 46. Gre za glasovanje po delih. Prvi del brez besed. And entitlement to them. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. In drugi del dodaja besede za, proti, držani, sprejeto. 47 za, proti, zažani, zavrnjeno. 48 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, zdržani, sprejeto. 50 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 51 za, proti, zdržani, zavrnjeno vzdržani, sprejeto. 52. Z ustnim predlogom spremembe. Črtanje besed for the patient za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 53 za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 54 za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 55 za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, zdržani, sprejeto, 57 za, proti, zdržani, sprejeto, 9 za, proti, zdržani, sprejeto, 10 za, proti, zdržani, sprejeto, 24 in 25 nista dovoljena in tako bomo sedaj glasovali o osnutku mnenja, kakor je bil spremenjen. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 41 oddanih glasov, 35 za, 2 proti, 4 vzdržanih glasov. Torej, čestitamo gospodu Brageti. Mr. Um, Social Fund. Yes, yes, yes, this Do we have anything? No. Okej. Okay. Då har vi kommit till... Um, torej. Sedaj na vrsti naslednja točka, dodane vrste stroškov upravičenih do prispevka iz ESS, Evropskega socialnega sklada. Ali lahko prejdemo neposredno na glasovanje? Torej imamo dva predloga spremem prelo spremembe ena. Torej, želela sem v imenu kolegice Gresle povedati, da umika njiv, njena dva predloga spremembe. Hvala, pravi predsedujoči. V tem primeru imamo samo eno glasovanje. Glasovali bomo o poročilu kot takemu, saj nimamo predlogo sprememb. Gre pa za zakonodajni predlog. Torej, gre za elektronsko glasovanje o celotnem poročilu. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 40 oddanih glasov, 38 za, 2 proti, nič držanih glasov. Čestitam kolegici Jensovi. Okay. Mm, Nesta je en jemensam invandrings. Naslednja točka je skupna politika priseljevanja za Evropo, načela ukrepi in orodja. gre za mnenje našega odbora, ki smo ga podali odboru Libe. Glasujemo. Torej, začenjamo s kompromisom A za proti vzdržani sprejeto. 6 in 7 postaneta brezpredmetna, tako da sedaj 8 za, proti, vzdržani. To je bilo zelo tesno, tako da preverjamo elektronsko predlog spremembe 8. Alors, restat, Ste si glasovali? Konec glasovanja. Rezultat je sledeč. 40 oddanih glasov, 18 za, 22 proti, nihče je vzdržan. Torej zavrnjeno. Kompromisni predlog B za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 9 in 10 brezpredmetna, o 11 nam ni potrebno glasovati, gre za jezikovno vprašanje, tako da sedaj kompromisni predlog C za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog sprembe 15. Za. Följ. 15, eh, ja, nej röster. Nela Gradivšen. Proti, vzdržani sprejeto. 16, za. Proti, vzdržani sprejeto. 17, za. Proti, vzdržani sprejeto. 18, za. Proti, vzdržani zavrnjeno. 19, za. Proti, vzdržani sprejeto. 20, za. Proti, vzdržani sprejeto. 21, za proti, vzdržani sprejeto, 22 za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko, predlog spremembe 22, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 39 oddanih glasov, 21 za, 18 proti, nihče vzdržan, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, tri za, proti, vzdržani, sprejeto, štiri za, proti, vzdržani, sprejeto, pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, sedaj pa še končno glasovanje o osnutku mnenja, elektronsko glasujemo. alla röstat, omröstat. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 39 oddanih glasov, 37 za, 1 proti, 1 vzdržan. Tako da čestitam gospe Madeira. Tako, sedaj pa se omikamo naprej na poročilo gospe Panajotopoulos, o urejanju delovnega časa oseb, ki upravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu. Postopkovno vprašanje, prosim. Domnule președinte, vreau să menționez faptul că am dorit să vin special la acest vot, sunt vicepreședinta din partea... Hvala lepa, gospod predsednik. Želela sem dejati, da želim sodelovati pri tem glasovanju. Tukaj sem kot podpredsednica odbora za promet, sem socialistka, in želela sem povedati, da je to poročilo ključnega pomena za cestno varnost in za socialne pogoje za voznike. Mislim, da je to resnično ključnega pomena in zato vse kolege prosim, da so pazljivi, kar se glasovanja tiče, kajti to je pomembno za prihodnost vseh udeležencev v prometu. Hvala lepa. Morda to ni bilo postopkovno vprašanje, če smo čisto pošteni. Filip? Strinjam se, ne gre za postopkovno vprašanje in mislim, da se tudi vi strinjate, da obstajajo tudi drugačna stališča. Tudi to ni bilo postopkovno vprašanje. Prav, torej bomo kar glasovali. Prehajamo na glasovanje. Najprej predlog spremembe 9 za proti. Preverjamo elektronsko. Torej, predlog spremembe 9. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 40 danih glasov, 23 za, 17 proti, nihče vzdržan, tako da je to sprejeto. Aha, in to pomeni tudi, da nam ni potrebno glasovati v drugih predlogih sprememb. Uh, uh, torej, še enkrat. Glasovati moramo o zakonodajnem predlogu, vendar pa pravzaprav gre za eno in isto stvar. Še enkrat bomo torej glasovali o zakonodajnem predlogu. Ne vem pa, zakaj pravi gospod predsednik. Okay, you, you same, uh... but, but I, I to, Če bi naj prišlo do protislovnih predlogov, bi seveda vse skupaj se izničilo. No, no. No. No. I don't. We. This is the result because we have a result, and we can't have two results. Torej, rezultat že imamo. Ne moremo imeti dveh rezultatov, pravi gospod predsednik. What's one, two? okay. okay. Nou, nu är er det... Nu är er det European Training... Prav. Sedaj pa je čas za ETF na našem dnevnem redu za Evropsko federacijo delavcev prometu. Kot veste, imamo nova pravila, zato imamo tudi goste tukaj z nami. Imenovati moramo strokovnjake v upravni odbor Evropske federacije delovcev v prometu. Tukaj imamo tri goste, ki so bili povabljeni od sestanka koordinatorjev. So pa strokovnjaki, ki jih je koordinator predlagal, da bi jih parlament naj imenoval. Povabili smo jih in naj podajo kratke izjave, preden jih imenujemo. Prosim, če se umirite. Razumem, da ste nekoliko znemireni zaradi rezultata. Vendar pa sedaj dobijo besedo naši gosti. Ja, velkomna, Torej, rad bi pozdravil gospoda Mezjera, Jean-François Mezera, gospod Saro Parkin, in gospoda Stamatisa Paleokasasa. Vsem izrekam dobrodošlico. Gospod Mezier, imate besedo. Merci, monsieur le président. Je voudrais vous dire ma reconnaissance tout d'abord pour m'avoir. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se vam zahvalim za to, da ste me danes povabili na ta sestanek. Naj se dotaknem dveh točk. Najprej, kar se mi zdi prednostna naloga, kot je bilo zapisano v uredbi decembra in morda bi spregovoril tudi o tem, kaj bi osebno lahko dodal k metodologiji, kar bi bolje ustrezalo vašemu odboru. Torej, sedaj gre za ključne prednostne naloge tega, te fundacije. To je zapisano v členih 2 in 3 uredbe. In mislim, da je pomembno, da ne pre oblikujemo tega, kar imamo, temveč da izkoristimo to, kar imamo. Torej, najprej, mislim, da se moramo bolj posvetiti vseživljenskemu učenju in okrepiti in izkoristiti tudi človeški kapital. In kar je pomembno v nedavni finančni krizi, če se ogledamo socialno kohezijo in zaposlovanje, potrebujemo usposabljanje za ljudi, za naše regije, Prav tako pa moramo razviti različna orodja za usposabljanje, kar bo pomagalo tako zaposlenim kot tudi delodajalcem. Pomembno je vključiti vse zainteresirane strani v zadevnih državah. Tiste, ki delajo za države članice, za komisijo, predvsem pa tudi tiste zainteresirane strani v državah članicah prejemnicah, kar pomeni, da bi naj zagotovili zgodno izmenjavo, pripravo na gospodarske spremembe in sodelovanje v partnerstvu. Še ena stvar je pomembna. Mislim, da je potrebno učinkovito sodelovati med vsemi partnerji. Federacija ne more delovati sama, sodelovati mora z državami članicami, komisijo, z drugimi institucijami, tudi s CDFOPom in z agencijo v Dublinu. Prav tako moramo zagotoviti, da bomo imeli učinkovito sodelovanje in da ne bomo imeli odvečne tekmovalnosti. Kako lahko delujemo tako, da bi resnično ustregli zahtevam misije, ki ste nam jo zaupali? Prvi vidik je, da prisluhnemo vašem odboru zato, da bi hitro razumeli vaše ključne prednostne naloge, kar se usposabljanja tiče. Prav tako si moramo ogledati proračunska vprašanja in tudi potrebo potem, da razvijamo socialni dialog. Druga stvar, ki je pomembna, je, da podamo bistven prispevek glede upravnega odbora, da ovrednotimo pomembne projekte, da pripravimo programe in proračun. Prav tako moramo oceniti delo, ki smo ga že upravili in tako dalje. Tretjič, biti moramo učinkovita povezava med kolegi, med vašim odborom in med upravljavnimi telesi organi federacije. To pomeni, da vas opozarjamo na stvari. Že zelo zgodaj je tako, da boste vedeli, kaj federacija počne. Torej gre za redno poročanje in svojimi kolegi so strokovnjaki, moramo upoštevati vaše prednostne naloge v strateškem, geografskem pomenu, torej, da bi spodbojali to, kar, česar si vi želite. Torej, gospod predsednik, za zaključek, upam, da bomo uspeli učinkovito sodelovati, da bomo ustvarili novo ozrače za sodelovanje med federacijo in vašim odborom. Seveda moramo uporabiti izkušnje, ki jih imate v mojem življenjepisu. Lahko vidite izkušnje, ki jih že imam, tako da tega ne bom omenjal še enkrat. Vendar pa dejal bi še, da mislim, da sem lahko veliko pomoč tako federaciji kot vašem odboru. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mezje. Sedaj pa dobi besedo gospod Parkin, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama sem zelo vesela, da ste me povabili danes. Mislim, da imate prav, da je potrebno najprej ugotoviti, kaj potrebujemo in kako bi to dosegli. To pomeni, da se je potrebno o tem z vami pogovarjati in upam, da nam bo to uspelo. Prav tako pa mislim, da moramo vse skupaj povezati z onanimi odnosi, naprimer, tako da bi zagotovili, da imamo dobro komunikacijo. Če se osredotočam na to, kaj bi sama dodala, mislim, da prinašam izkušnje na področju izobraževanja. Predvsem sodelovanjem sektorjem, kot je gradbeništvo, kot so tehnični poklici. Tukaj smo resnično dodali nekaj. In imamo tudi profesionalne organe, prav tako pa smo sodelovali sveti, ki so skušali vključevati nove vidike veščin in znanja. Tako da mislim, da bi lahko prinesla nekaj izkušenj na tem področju. Še prav posebno se mi zdi dobro investirati v človeški kapital. Tako, da bi razširili mandat Agencije za usposabljanje. Mislim, da bi to bilo zelo pomembno, tako da bi izboljšali veščine in znanje, da bi ljudje bili bolj zaposljivi in bi se lahko izogibali recesiji. To je seveda zelo pomembno. To bo vedno teže in vedno bolj politično. Tudi za ETF. Tako da upam, da bi lahko prinesla tudi izkušnje v mojih izkušnjah z vladami, pa tudi kar se delo dajalce tiče, naprimer v gradbeništvu in turizmu, tako da bi potem lahko prinesli v ta odnos to, česar si vi želite. Edina stvar, ki bi jo rada omenila, je, da dobro govorim francosko, prav tako pa imam tudi izkušnje s porajajočimi demokra demokracijami. To mislim, da je tudi pomembno v tem kontekstu. Zato, da bi resnično lahko razvili projekte, ki se jih želimo. In da bi lahko tudi upozorili, ali obstajajo kakšne težave na določenem področju. Kar predvsej izkušenje imam pri upravljanju javnih organov. Tako da mislim, da si želimo, da bi vsi projekti dobro tekli in te izkušnje bi lahko tudi prinesla v ta krok strokovnjakov. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Paleo Kasas. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvaležen sem vam za to, da sem sedaj v ožjem krogu še z dvema strokovnjakoma, kolegoma, ki sta tukaj z mano. Kar se nalog in prednostnih nalog ETF tiče in upravnega odbora, mi dovolite, da povem, da je morda potrebno preovrednotiti celotno strategijo glede na gospodarsko krizo, ki se pojavlja in to v povezavi s človeškimi viri, še prav posebno, kar se zaposlovanja in usposabljanja tiče. To bi naj storili v sodelovanju z novo socialno agendo parlamenta, glede na krizo, s katero se soočamo. Naprimer, ali je še vedno dobro ostati pri strategiji, ki jo imamo sedaj. Generične kvalifikacije pri usposabljanju so boljše za zaposljivost, še prav posebno pri ekstremnih razmerah, ko prihaja do veliko odpuščanja. Kar se moje vloge kot strokovnjaka tiče, ki bi ga imenoval Evropski parlament, je jasno, da se parlament osredotoča bolj na socialne vidike zaposlovanja in usposabljanja. Kot rezultat tega bi strokovnjaki predstavljali Evropski parlament na, na sestankih upravnega odbora, tak, da bi moral izpostavljati vidike socialnega razvoja, usposabljanja, pa tudi enakopravnega dostopa do usposabljanja in zaposljivosti. Prav tako si je potrebno ogledati invalidne osebe in tiste, ki so prikrajšene in jim pomagati. Sodeloval bi tudi seveda z odborom. Poleg elektronskega poročanja, običajnih kanalov, bi lahko poročal tudi na sestankih glede razvoja dogodkov. Tukaj gre za letno in štiriletno agendo, prav tako bi obveščal o projektih in strokovnjaki in predsednik odbora bi se lahko pogovarjali o ad hoc nalogah, naprimer pisanje poročil in dokumentov glede razvoja politik in tako dalje. To je temeljnega pomena za odbor in to bi potem lahko poštevali pri nadaljnih premislekih o spremembi delovanja ETF. Hvala lepa. Hvala lepa vsem trem. Na zadnjem sestanku smo že tudi imeli goste iz ETF in dobro smo sodelovali vedno z ETF in tudi z drugimi agencijami, tako da se veselimo sodelovanja tudi z vami. Prav imate, vse življenjsko učenje in usposabljanje je vedno bolj pomembno v naši družbi kot celoti. Glede na to, da moramo razvijati nove veščine in usposabljanje in izobraževanje sta vedno bolj pomembna. To je še bolj pomembno v časih krize, v katerih trenutno smo. Torej, če obstaja kakršnakoli možnost, da bi delovanje izboljšali v kriznih časih, potem bomo to tudi storili. Včasih se zdi, da je še laže delovati v kriznih časih. Sedaj pa seveda se moramo odločiti. Imamo tri kandidate. O tem smo se že pogovarjali s koordinatorji. Vsi trije. so tukaj. Sedaj vas sprašujem, ali jih lahko imenujemo strani parlamenta. Je kdo proti? Ne, potem smo jih soglasno imenovali. To bodo strokovnjaki parlamenta v upravnem odboru ETF. Upamo pa, da bomo dobro sodelovali. Čestitke. Lahko pa seveda tudi ostanete in prisluhnete še naši razpravi o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. Seveda pa je odvisno od vas, ali želite ostati ali ne. Ni vam potrebno ostati. Tako, torej naslednja točka na našem dnevnem redu. Gre za spremembo uredbe 1927 iz leta 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Najprej bo dobila besedo gospa Štavner. Tudi gospod Jan Olsen iz Ekosoka je tukaj. Opa. Bova ob istem času zapustila inštitucije. No, najprej pa dobi besedo gospa Štavner. Ja, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Gre za spremembo uredbe Evropskega sklada za prireditev globalizaciji. Zadnjič smo se o tem že intenzivno pogovarjali in izrekli smo že precej različnih stališč. Imamo kar nekaj predlogov sprememb, ki se v bistvu dvo, dotikajo najbolj spornih točk, ponavljam, gre za bolj jasno opredelitev financiranja, torej opredelitev, kaj je globalizacija, kaj želimo s tem izraziti, potem časovni okvir, v katerem se mora zgoditi odpuščanje, potem definicija storitev, potem roki in tudi stroški. Tukaj obstajajo sporne zadeve. Komisija predlaga nič 35, jaz nič 25, pa tudi predlogi so, ki grejo še niže. Potem stopnja financiranja strani EU, to je sporno. Komisija je to zvišala na 75 odstotkov, obstajajo pa tudi predlogi, da bi šli še više in potem tudi čas za izvajanje. Tudi to je sporno. Komisija si želi 24 mesecev, sama pa menim, da bi to moralo biti precej krajše. To so torej temeljne točke, na katere se nanašajo predlogi sprememb. predlagam, da bi skušali doseči kompromis pri določenih točkah. Govorila bom tudi z drugimi političnimi skupinami in avtori predlogov sprememb. Pri nekaterih točkah pa kompromisa doseči ne bo možno. To je torej trenutno stanje. Morda bi kolegi in kolegice, ki so podali predloge spremem, to lahko še bolj podrobno obrazložili. Hvala lepa. Ja, yeah, the other one. Eh, innan jag lämnar ordet till ledamöterna, jag har akut ny och jag har försökt. Tako, začenjamo z razpravo. Najprej dobi besedo gospod Jan Olsson. Ekosok. Ja. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, da ste me povabili na sestanek vašega odbora. Sedaj bom prešel na angliščino. Osnutek mnenja z naše strani imate pred sabo. Imeli bomo dve manjši spremembi. Predlagamo revizijo junija 2010. vendar pa to ni izvedljivo, zato se ne bomo odločili za to, vendar pa mislim, da je pregled potreben v času enega leta ali leta in pol. Prav tako predlagamo, da bi naj financirali znašalo tisoč milijonov namesto petsto milijonov. Torej, tukaj se sklicujem na sporočilo, ko gre za predlog, da bi naj načrt za oživitev evropskega gospodarstva izkoristil tudi zneske, ki jih imamo na razpolago v skladu za prilagoditev globalizaciji. Seveda, si želimo razširiti mandat sklada za prilagoditev globalizaciji, da bi se lahko soočili tudi z drugimi gospodarskimi krizami. Zavzemamo se, da bi znižali število z 1000 na 500. Prav tako pa imamo v členu 8c uredbi zapisano, da pod posebnimi okoliščinami lahko uporabimo sredstva sklada, tudi za to, če gre za odpuščanje pod številom 500 delavk in delavcev. Zazemamo se tudi za to, da bi naj bil prispevek Evropske unije okrog 75 odstotkov in naši socialni partnerji bi morali sodelovati pri nadzoru sklada. Posvetovati bi se z njimi morali pri prošnjah že v zgodnih fazah. Zato predlagamo tudi predloge sprememb k členu 5.2a. Tukaj bi naj dodali novo točko, ki bi morala govoriti o vključevanju socialnih partnerjev, ker je to zelo pomembno. In zato bi prošnje in tudi postopke pri posvetovanju in pogajanjih s socialnimi partnerji, glede tehnične pomoči, morali vključiti v to. Menimo, da je to pomembno. Zato predlagamo nov odstavek 4, ki pravi, da bi tehnična pomoč komisije morala biti proaktivna, vključujoč države članice in evropske socialne partnerje pri izkoriščanju Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. raje bi to tehnično pomoč povišal na nisela 4. In zadnja stvar. Globalizacijski sklad bi moral biti dopolnilen drugim skladom, predvsem socialnemu skladu, tako da bi se lahko nevladne organizacije še bolj vključile v uporabo tega sklada in bi vse skupaj lahko bolje usklajevali tudi z dejavnostmi socialnega sklada. Hvala lepa. Hvala lepa. Na seznamu govornikov so gospod Ledu, gospod Koni, gospod Šrote, prvi govornik. Merci, monsieur le président. Euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Moja skupina je določila dva poročevalca v senci zato, da bi zagotovili, da bo vsaj eden na tem sestanku, žal pa ni nikogar. Govorim pa o imenu gospoda Bupija, on in njegov kolega bo tako malo na voljo za razpravo, vendar moja skupina želi podpreti ta predlog. Menimo, da je v skladu z našimi potrebami. Zato je treba ta začetni predlog podpreti niso nam pa toliko všeč predloge sprememb. Bolj nam je všeč predlog komisije, kakršen je, ne pa predlogi sprememb. Seveda pa smo odprti za kakršno koli razpravo s poročevalci v senci iz drugih političnih skupin, vendar še ni povedati, da je to izhodiščno stališče moje politične skupine in kolikor vem, bomo pri tem stališču tudi ostali. Hvala. Hvala lepa, gospod Kotini, potem pa gospod Šreder. Ah, voilà. Oui, monsieur le président, chers collègues, lors, lors de la dernière réunion que nous avons. Gospod predsednik, kolegice in kolegi. Na zadnjem srečanju sem dolgo govoril o tem, zato bom danes krajši. Povedali so nam, da potrebujemo resolucijo, vendar mislim, da imamo resolucijo. Mm -hmm. To je resolucija o pregledu, o spremembi, ki se nam obeta čez nekaj let. Kolegom želim povedati, da bomo ostali pri prvotnem predlogu komisije. Pet stvari želim povedati, ali moramo torej, sklad prenoviti, da drugič, ali je dogovor v drugi obravnavi pomemben, vprašanje. To je zelo pomembno. In tretjič, je komisija posodobila sklad v svojem predlogu, odgovor je da. Kaj ti sprejeli so celo predloge našega odbora zadnjič. In še ena stvar, ali je mogoče uvesti dodatne spremembe? Mislim, da, kaj ti v poročilo imamo predloge sprememb, ki so kazali na to, da bi lahko imeli resolucijo v tem smislu še eno vprašanje je, ali bi bilo dobro spremeniti predlog komisije. Mislim, da to ne bi bila dobra zamisel, postopek bi šel počasneje in ogrozili bi lahko sprejetje v prvi obravnavi. Zato sam predlagam skupini, da sprejmemo predlog komisije in morda bo resolucija dobra. In delavci potrebujejo ta sklad čim prej, moramo doseči sprejetje v prvi obravnavi, zato da bomo lahko sklad čim prej začeli upravljati, gospod Šroder. Hvala lepa. Sem mnenja, da predlog komisije ni optimalen. Predvsem zato, ker ni jasno, ali velja to, kar dodatno uporabljamo in ali bomo to trajnostno uporabili v tem smislu ali pa v bistvu sploh nimamo kriterijev. Želimo si celostnega, trajnostnega pristopa in resnično si želimo, da bi imeli nadaljne usposabljanje za odpuščene, da jih ne bi samo odpustili, da bi dobili evropski denar in to bi bilo to. Zato smo tukaj podali nekaj smernic, v katero smer bi to lahko šlo v prihodnosti. Lahko pa rečem, da smo z določenimi projekti imeli tako slabe izkušnje, da bi resnično bi bilo dobro imeti te smernice, da bi resnično vedeli, kako ciljno uporabiti denar. Da ne bi šlo samo za denar, da bi nekaj mesecev dobili denar, potem pa bi bili odpoščeni. Ne, da bi jim omogočili še tudi nadaljne usposabljanje, zato da bi potem imeli večjo možnost na trgu dela. To je temeljnega pomena za nas. Kar se povišanja tehnične pomoči tiče, imam pomislike, pomisleke, to ne služi ljudem, temveč upravi in mislim, da to ni potrebno. Glede na številke, ki jih imamo pri določenih projektih, smo tudi v tistih primerih, kjer se je nam kot poslancem zdelo, da smo šli previsoko, smo pod tistim, kar predvideva uredba. Torej, zato je to za nas nespremljivo. Torej, zahtevamo črtanje povišanja stopnje tehnične pomoči. Če bomo ostali pri znesku, ki ga imamo, potem naj to dobijo delavci. In potem še ena stvar. Kakšna je povezava z Evropskim socialnim skladom? V tistih področjih, kjer je to pomembno, naprimer v prvem stebru, je potrebno zagotoviti to, da bo sofinanciranje takšno kot pri Evropskem socialnem skladu, sicer bo to težko upravljati oziroma bo prihajalo do znemirjenja, če bomo imeli različna pravila. To je torej nekakšna tehnična prilagoditev, ki pa je po našem mnenju potrebna. Kaj ti komisija govori o pavšalih in zato torej prihaja do znemirjanja in tega tudi ne sme početi uprava, ne želimo si višjih upravnih bremen, želimo si, da bi denar dobili delavci. poročevalka se še ni izrekla v predlogih sprememb, kar me čudi, kajti po mojem mnenju bi to bilo potrebno in upamo, da bo sprejela naše predloge. Za nas je potem tudi od tega odvisno, ali bomo vse skupaj podprli ali ne. Polin. Eh. Gospodin. Um. Hvala lepa. Tudi sama imam nekaj vprašanj v zvezi s časovno umestitvijo sklad za prilagoditev globalizaciji se spreminja in to je treba uskladiti z zahodnjo osrednjo Anglijo. Tam smo izgubili veliko delovnih mest in sredstva moramo zagotoviti takoj. Poskušam ne ugotoviti, kajti mislim, da, mislila sem, da, bomo imeli, da smo imeli dogovor, da ne bomo hiteli s predlogi sprememb, ampak predlogi sprememb so bili predlagani. Zanima me, ali nam lahko kdo da približno časovnico tega, torej če ne dosežemo sprejetja na prvi obravnavi, kaj se bo to zgodilo v smislu časovnega razporeda. Kajti v vseh državah članicah se soočamo s krizami, finančnimi krizami in gospodarskimi krizami, zato je nujno potrebno, da to čim prej spravimo skozi. Ne podpiram načelno sporozumo v prvem branju, vendar mislim, da je pomembno, da v situaciji kot je tale, ko nujno potrebujemo denar, moramo to doseči. Mi lahko torej nekdo ali kdorkoli pomaga pri tem. Preden dam besedo komisiji, lahko povem, da bomo o tem glasovali 31. marca tukaj. Takrat bomo vedeli, kakšno je stališče tega odbora in kakšna je možnost, da dosežemo sporazum v prvi obravnavi. Če sporazuma ne bo, potem denarja tudi ne bo tako hitro. Morda takrat, ko si jo pomore gospodarstvo, v naslednjem mandatu. Tudi to je možnost. Kar pa zadeva glasovanje, to bo na naslednjem zasedanju. Poslušate razpravo in Lahko razumete, kakšna je večina. Gospod Tavner ima besedo. Ja, dank, Hvala predsedujoči, kolegi in kolegice. Tudi sama imam vprašanje, kaj ti dejansko uh, stališče odbora zelo rada upoštevam, ampak eh, želela bi si že, da bi gospod Olson jasno povedal, kako si v tako, eh, kom, tako kompleksnem primeru, ko gre za sredstva iz eh, Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, ko bi naj to potekalo zelo hitro, kako si tukaj predstavlja vključitev socialnih partnerjev. In drugo, o tem je govorila že gospa Šruder, Torej, če bi naj sklad za prilagoditev globalizacije nadomestil Evropski socialni sklad, potem eh, se mi zdi, da to predstavlja nek določen problem. In eh, stališče sem povedala tudi do nekaterih eh, predlogih sprememb, ki se nanašajo na to. Vse, kar se kar bomo premestili v ESPG, bomo vzeli iz ESF. In uh, zato se zauzemam za to, da bi prepoznali, da je socialni sklad tisti instrument, ki deluje že od leta 1957. To je bil prvi strukturni sklad. Uh, In tudi kar se tiče političnih ciljev in izvajanja, smo bili tukaj zelo uspešni. Ko gre za ESPG, pa tukaj nisem prepričana, da je temu tako. In uh, iz izkušenj iz preteklosti vemo, da tukaj želimo posegati v zelo dobro uveden, zelo dobro delujoč inštrument, torej LSS. E in iz tega želimo črpati denar. Sem mnenja, da bi moral biti ESS tisti glavni inštrument, saj je ta inštrument trajnosten, ker eh, je usmerjen v cilj, medtem ko mora biti ESPG samo nek eh, kratkoročni ukrep, ki nekako ne sme izriniti ESS-a, ampak ga mora samo podpreti. Zato me. Eh, Zato me čudi, če uh, se podcenjuje kriterije za črpanje iz ESPG. Eh, e to me nekoliko znamirja, to sta moji dve vprašanji. Ne povem še naslednje. Torej, gospa Šröder je rekla, da nisem dovolj močno zauzela stališča. Mislim, da sem z predlogi sprememb torej, da se s predlogi spremem, gospe Šruder, načeloma strinjam. Tudi sama nasprotujem povečanju tehnične pomoči, kajti kot je povedala kolegica Šruderjeva, je to denar, ki bo korist predvsem komisiji. Pet let sem bila v odboru za nadzor proračuna in uh, Ne bom razlagala o tem, kakšne probleme smo že imeli za tehnično pomočjo v letu 99 do 2004. Torej, zauzemam še zdaj za to, da bi ta denar dobili tisti, ki jim je namenjen in ne uradniki, ki so dejavni v komisiji. In potem imam tudi možno, oziroma imam določene probleme z povečanjem sredstev strani Evropske unije, torej na 95 odstotkov ali več, kakor je bil podan predlog komisije. Mislim, da bi tukaj lahko dosegli določen kompromis. Všeč so mi tudi predlogi sprememb, ki natančneje določajo zmogljivosti. To bi bilo dobro na podlagi izkušenj iz, iz eh, preteklih let. Tukaj tu ne gre za neko klasično družinsko pomoč ali pa, eh, da bi naj tukaj za, iz tega sklada plačevali eh, neke zasebna zdravstvena varstva. Um, tukaj je to pomoč že potrebno malo natačneje definirati. Ja, Hvala lepa gospa Štanar. Mislim, da bi naj povzeli razpravo, sami pa ste postavili vprašanje. Ne vem, ali bi gospod Olson želel spregovoriti. Da, gospod Olson. Potem pa še komisija, gospod Olson. Hvala. Morda je šlo za nesporazum, gospod Štavner, ampak sam sem rekel, da bi moral Evropski sklad za prilagoditev globalizacije biti dopolnilo socialnemu skladu ne bi podvajali dela, ampak to bi bil dodatek socialnemu skladu. Evropski socialni sklad ima svojo vlogo in socialni partnerji tam sodelujejo. Kar pa zadeva socialne partnerje. Socialni partnerji so tisti, ki morajo sodelovati pri upravljanju tega. Zaradi zato je tehnična pomoč zelo pomembna. Kaj ti? Zamisel je takšna, da bi ustanovili postopek, kjer bi partnerji z trga dela sodelovali pri tem. Hvala lepa, gospa, gospod Jürgensen. Clarity. Hvala lepa. Želim podati dve pripombi. Prva zadeva izvor denarja Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji kaj ti nekako so nekateri mislili, da denar iz Evropskega sklada uporabljamo za EGF. To ni res. V skladu s porazumom, ki ureja EGF in proračun za EGF, lahko vzamemo denar, ki ni porabljen kjerkoli v proračunu, razen v socialnem skladu in strukturnih skladih. Torej, ne drži, da jemlje bo denar iz Evropskega socialnega sklada. To je prva stvar, ki sem jo želel povedati, druga pa zadeva tehnično pomoč, ki smo jo predlagali. Menili smo, da smo jasno navedli, kakšno je ozadje tega predloga. Potrebujemo denar, nekaj denarja, ne veliko, ampak nekaj denarja, zato da ustanovimo podlago znanja o masovnih odpuščanjih. Ta vednost je sedaj zelo razpršena, Potrebujemo pa več konsistence v zvezi z masovnimi odpuščanji. V predlog smo vključili dejstvo, da to ni prazen list papirja za komisijo, vam in svetu bomo predlagali pred vsakim proračunskim letom, kaj bi tehnična pomoč morala vključevati in navedli bomo tudi, koliko bomo za to porabili zato boste lahko vi odločili, ali je naša zahteva ustrezna in v skladu s pravili. To s točko smo torej pokrili. Hvala. No. Hvala lepa. S tem končujemo razpravo o tej točki, kakor sem že povedal. O tem bomo glasovali na našem naslednjem zasedanju 31. marca. takrat bomo vedeli, kaj naš odbor meni o tem in videli bomo, ali lahko dosežemo sporozum v prvi obravnavi. To je torej toliko o tej točki za danes. Sedaj pa številka 10 na dnevnem redu in sicer izboljšave na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delov in delov, ki so pred kratkim rodile ali dojijo. tukaj je pristojni odbor, odbor za ženske. Pripravili bomo mnenje in besedo ima gospod Madeira. Dobro, gada, senjor president. Um, ehm, caros colegas, eu, eu antes de mais gostaria de, de dar nota e de pedir desculpa. Hvala lepa. Najprej bi se rada opravičila v imenu odbora, kajti obžalovanja vredno je, da nimamo uradnega prevoda, uradnih prevodov predlogov sprememb, tako da bi lahko delali neovirano. Nekatera, nekateri prevodi niso uradni. Lahko s pomočjo teh prevodov sicer delamo, ampak ne na primeren način, kaj ti kvaliteta ni zajamčena za vse kolege in to je tudi slabo zame kot za poročevalko. nekaj predlogov spremembe pred nami. In mislim, da obstaja tukaj nekakšno soglasje. Mislim, da večjih problemov ne bo. Ne nazadnje gre za pravice delo jemalcev, gre za delovno pravo. Gre za to, da v evropskem prostoru najdemo ustrezna pravila in da izvajamo tudi pravila Svetovne zdravstvene organizacije. Mislim, da nam je to dobro uspelo na horizontalen način. Da torej povzamemo, zakaj pravzaprav gre. Mislim, da so vsi predlogi sprememb bolj ali manj takšni, da jih lahko podprem. Nekoliko domov imam v povezavi za predlogi sprememb gospe Šröderjeve, zato bi rada izkoristila to priložnost za to, da spregovorim o njenih predlogih sprememb. Naprimer 21 in 98. Ali lahko morda gospa Šröder eh, pojasni, kakšni so cili teh predlogov sprememb? Sama dvomim, ali imajo ti predlogi sprememb, eh, dosegajo cilj, ki so mu namenjeni. In enako velja za predloge sprememb, kot pije Weisberger za 35 in 38. Ne razumem, kakšni so cilji teh predlogov sprememb. No, gospa Weisberger danes ni tukaj in zato tega ne more pojasniti. Um, če pa bi lahko gospa Šruderjeva še enkrat uh, nekaj povedala o ciljih, ki jih zasleduje s svojimi predlogi spremen, potem bi bilo to vsekakor koristno na to bi se lahko morda tudi z njo dogovorila. Predloge sprememb sem prebrala. Včasih ni lahko najti kompromisa, ampak eh, mislim, da načeloma že obstaja neko soglasje. In to soglasje kaže na to, da gre za pomembno temo, tudi občutljivo temo, ampak to je tema, ki prizadeva vse politične skupine in zato v okviru mobilnosti na delovnem trgu, kakor tudi za evropski prostor, je to pomembna tema. Zato moramo določiti vsaj minimalne standarde v skladu z, mednarod, z določili mednarodnih organizacij ti standardi morajo veljati za celotno Evropo. In če nas bo pri tem podprlo tudi češko predsedstvo, bomo lahko tudi v okviru sveta dosegli soglasje. Hvala lepa. Tri govornike imam, gospod Lin, gospod Šröder in gospod Štavner. Gospod Lin, prosim. Hvala lepa, čisto na kratko to verjetno pomeni, da lahko sprejmete moje predloge sprememb 16, 17 in 41. Predlog sprememb 16. Upravičitev, kako je natisnjena, ni prava. Nekateri ste morda to že opazili. To velja za neko drugo direktivo. Prišlo je do neke zmešnjave v zvezi z upravičitvami oziroma obrazložitvami. In nekateri ste, kot sem rekla, to že verjetno ugotovili. Kar zadeva 17 in 41. Tukaj govorim o šestedemskem obveznem porodniškem dopustu. Mislim, da bi posameznica morala o tem odločati. Nisem proti podaljšanju materinskega dopusta, seveda ne, oziroma porodniškega dopusta, vendar mislim, da bi šestedenski obvezni dopust pomenil, da bi nekatere ženske želeli ostati doma dlje, druge pa morda ne. Upam, da boste torej podprli 16, 17 in 41, da izbrišemo omembo obveznosti v zvezi z dopustom, kar zadeva drugo, pa mislim, da nimamo večjih težav. Hvala. Fuschröter oder Rektor Fustauner Fuschröter gospa Šrotter, potem pa gospa Štavner. Torej, nočem zavlačevati, ampak še enkrat eh, bi se rada ozvala na to, kar je omenjala poročevalka. Pravi, da ne razume, zakaj sem uložila svoje predloge sprememb. Ti predlogi sprememb, ki se nanašajo na spremembo direktive o porodniškem dopustu, se navizuje tudi na direktivo proti diskriminaciji 273. Tukaj gre za prilagoditev eh, evropski zakonodaji. Vendar pa ta točka podpore tistih, ki želijo izkoristiti to pravico, mislim, da je v tej direktivi pravica teh premalo izražena. Želim si, da, je, da, da je ta direktiva usklajena za tudi za direktivo o boju proti diskriminaciji, kajti iz prakse lahko navedem, navedem nekaj primerov, ko je ravno zaradi neusklajenosti prišlo do tega, da pravice mater niso bile spoštovane. To je bistvo obeh mojih predlogih, predlogov sprememb, da se torej ta direktiva prilagodi direktivi o nediskriminaciji tudi v prisotnosti komisije bi rada povdarjali, zakaj je to tako pomembno, kaj ti praksa pogosto kaže, da se pravica ne more izkoristiti, brez da bi se na materi izvrševal določen pritisk. In zato potrebujemo srednje postopke, da jih zaščitimo. Tak se mi je ustavna. Gospod Štavner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzende. Hvala, predsednik nekaj bi morala, nekaj bi želela pojasniti. Ugotavljam, da, sem, eh, da je naveden Tomas Mann kot, eh, oziroma da sem navedena kot soavtorica predlogu spremembe Tomasa Mana. To ni res, gre ravno za predloge sprememb 38, 39, 40 in 47. In te predloge sprememb nikako nisem uložila skupaj z Tomasom Manom. Res je, da je gospod Tomas Man iz uh, moje politične skupine, vendar pa predlogov sprememb nisva uložila skupaj. To bi bil nesmisel, kaj ti s temi predlogi sprememb bi v bistvu ogovarjala mojim lastnim predlogom spremembe. Zato prosim, da sekretarjat to napako odpravi. Torej 38, 39, 40 in 47. Prosim, da se tukaj črta moje ime. Potem pa še neka splošna pripomba. Prosim poročevalko, da ko gre za moj predlog spremembe 15, da poročevalka upošteva, da obstajajo države članice, kjer obstaja tudi, kjer obstaja tudi določila glede starševskega dopusta in da bi morda morali unesti načelo, da bi to upoštevali tudi pri reformi te direktive, da bi s tem dosegli, da bi matere kar se da hitro se vrnile v poklicno življenje. Sicer podpiram predlog o 18 tednih, ampak obstajajo tudi države, kjer obstaja zakonodaja, naprimer v Nemčiji je tako. Obstaja zakonodaja, ki materam omogoča, da vzamejo tudi daljši čas za porodniški oziroma starševski dopust. Da bi torej to bilo nekako omenjeno tudi v direktivi, da obstaja tudi možnost eh, podaljšanja tega obdobja. Mislim, da bi nekaj takega, kar predlagam v predlogu spremembe 15 bilo dobro za to direktivo. Hvala. Tak so mike, da hojo on flep tola listan. Hvala lepa. Nikogar drugega ni na seznamu govorniku. Gospod Madeira, prosim, zberite spravo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, antes, antes de mais... Uh, eh, uh... Eh, Olá, Presidente. Najprej se zahvaljujem kolegom za pojasnila, ki so jih podali. Kar se tiče 21 in 58, pri teh predlogih sprememb gre za v bistvu neko drugo direktivo. Torej, ti predlogi sprememb se nav, navezujejo na neko drugo direktivo in sprašujem se, ali je ta direktiva pravo mesto, da se to omenja. Ampak dobro to so vprašanja, ki jih bomo prav gotovo uredili tako, da bodo vse strani zadovoljne. Potem še nekaj besed gospe Lin. Nisem se navezovala na njene predloge sprememb, govorila sem o tem, kakšne, kakšni problemi obstajajo. In pri šestih tednih gre za ukrep, ki bi naj zaščitil ženske. Seveda se ženska mora sama odločiti, ampak država mora zajamčiti, da ta pravica obstaja. Seveda lahko ženska žena naslednji dan dela, ampak za zakonom mora biti zajamčena možnost teh šestih tednov. Takšno zaščito moramo ženskam zajamčiti, čeprav se morda ženska na koncu odloči drugače. Torej, ne glede na voljo osebe, moramo imeti to garancijo, da se torej v direktivi določi to obdobje šestih tednov. In zdaj še nekaj besed gospe Štavnerjevi. Vaš predlog spremembe ne predstavlja nobenega problema, torej, če govorimo o predlogu spremembe 15. obstajajo različni predlogi in nekateri predlogi grejo tudi v to smer. Tukaj gre za področje, kakor sem povedala že uvodoma, kjer je obžalovanja vredno, da se o teh dveh direktivah razpravlja na ločen način, namesto da bi se jo obravnavalo skupaj. No, ampak vsekakor predlog nr. 15 za me ne predstavlja nobene težave. Hvala lepa. Dobro. S tem zaključujemo razpravo o tej točki. O tem bomo glasovali 31. marca na naslednjem zasedanju. Toliko o tem za danes. Sedaj pa točki 11 in 12. To zadeva konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov. in tudi izbirni protokol o konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov. O tem sem razpravljal, sporočeval ko gospo Jelevo in glede na to, da govorimo o konvenciji, ki jo lahko države članice spremejo ali ne, konvencije zato ne moramo spremeniti, lahko dodamo kakšne zadeve, vendar Zato smo se dogovorili, da nadaljujemo na naslednji način. Pripravili bomo resolucijo in poslušali bomo, kaj ima povedati komisija. Slišali bomo tudi izjavo komisije. Predloge sprememb, ki so bili predloženi v zvezi s konvencijo in protokolom, to bomo vključili v resolucijo. in poleg tega smo določili nov rok za vložitev predlogov sprememb in sicer ta rok je 6. marec. To je torej moj predlog. Ko govorimo o tej točki na dnevnem redu, moramo upoštevati, da govorimo o konvenciji, o protokolu in o resoluciji, ki jo bomo temu dodali in o tem bomo govorili na plenarnem zasedanju. Gospa Jeleva.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 naj se najprej zahvalim kolegom, ki so predložili predloge sprememb obema poročiloma. Prejela sem 34 predlogov sprememb, 19 o izbirnem protokolu in kakor je gospod predsednik že povedal, bi lahko številno od teh razglasili za neveljavne zaradi postopka, ki smo ga določili. Zato moramo spremeniti postopek. Mislim, da je Evropski parlament vedno bil zelo konsistenten pri svojih prizadevanjih, da oblikuje zakonodajo, ki pomaga invalidom in ki spodbuja njihove pravice. kako smo povedali že zadnjič, je sedaj prvič, da Evropski parlament sodeluje o, v razpravi o konvenciji Združenih narodov. Zato mislim, da se vsi strinjate z mano, da bi morali reči še kaj več kot preprosto dati zeleno luč in podati svoje soglasje za konvencijo posvetoval sem se z organizacijami, organizacijami invalidov v številnih državah, vključno z mojo državo. Izkazalo se je, da si dejansko želijo slišati še kaj drugega kot da. Kako sem že povedala, dobila sem veliko predlogov sprememb in mislim, da je razprava zaradi tega upravičena. Mislim, da bi moral biti naš glas bolj jasen, kar zadeva konvencijo in izbirni protokol. Ko je naš odbor začel delati na teh dokumentih, so države, ki so konvencijo podpisale in začele delati, na tem samo štiri, Slovenija, Avstrija in še dve drugi, sedaj pa sta se pridružili še dve in sicer Švedska ter Nemčija. kakor je gospod predsednik pravkor povedal, bomo predlagali tudi resolucijo. Pred vami je osnutek resolucije. Osnutek resolucije dejansko vključuje predloge spremembe, ki ste jih predložili za moje poročilo in nekatere predloge, ki so jih podale organizacije invalidov. vključuje pa tudi predloge odbora za ženske v Evropskem parlamentu. Pričakujem vaše komentarje in hvala za pozornost. Hvala lepa. En govornik je na seznamu govornikov in sicer gospa Lin hvala in hvala za vse delo, ki ste ga upravili v zvezi s tem. Strinjamo se za predlog resolucije, imamo osnutek resolucije in vesela sem, da so moje predloge sprememb, ki sem jih predložila, ki izvirnemo poročilu, da so v tej resoluciji in mislim, da ne bomo imeli težav v zvezi s tem. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? kakšen komentar za gospo Jelevo? Ne. V tem primeru? Ne. Gospod Filip Bušil Matijus. Hvala, mislim, da vem, kakšen je odgovor na vprašanje, vendar ga ne vidim tukaj. Ampak, glede na to, da je to resolucija in v eni obliki bomo o tem glasovali v odboru, potem bo tudi ime izvirne poročevalke na tej resoluciji. Ali to drži? Skupaj s komerkoli že, s predsednikom, pravi predsednik, ampak toliko, da se ve, da je ona gonilna sila. Dobro, hvala lepa. Samo preveriti sem želel. Hvala lepa. Hvala lepa. To smo razjasnili. O tem bomo glasovali 31. marca. Torej o konvenciji Združenih narodov, pa tudi o izbirnem protokolu. To je torej toliko o razpravi. Naslednja točka. Naslednja točka zadeva prenovljeno socialno agendo. Poročevalec je naslednji. Gospod Silva Peneda. Obrigado, Sr. Presidente, <clears throat> caros colegas. Eh, queria dizer que a versão inicial. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, prejšnji november še nismo poznali vseh eh, posledic gospodarske in finančne krize in kakšne posledice bo ta imela za Evropo in za celoten svet. V zadnjih mesecih smo dobili nove zaskrbljujoče podatke, In eh, to je gotovo botrovalo tudi 22 predlogom sprememb, ki sem jih uložil ter tudi druge predloge sprememb skupaj z gospodom Eskobarjem. Besedilo, ki je sedaj predloženo kolegom, govori o socialni, družbeni realnosti in to na boljši način kot izvorni, izvorno besedilo, ravno zaradi pogojev, ki so se med tem spremenili. Zahvaljujem se vsem kolegom za skoraj 200 predlogov sprememb, ki so jih uložili. Te predloge sprememb sem pozorno prebral. In sem tudi predložil besedila poročevalcem v senci naprimer kompromisne predloge sprememb. Vemo, da moramo najti ravnovesje. Pomembno je, da ohranimo prioritete na področju sociale. Upoštevati pa moramo seveda tudi to, da se mora gospodarstvo opomoči. Naj omenim nekaj glavnih tem. Spričo trenutne krize je potrebno jasno povedati, da potrebujemo Evropo, ki bo imela močno socialno politiko. To je zelo očitno in to je ena izmed najpomembnejših točk te socialne agende. Gre za socialni mir. In uh, ne smemo krajšati oziroma zmanjšati socialnih prispevkov. Prej moramo ustvariti takšne strukture, da bo evropski socialni model trajnosten. V zadnjem tednu sem predložil 18 predlogov sprememb poročevalcem v senci različnih političnih skupin in uh, mislim, da lahko dosežemo strinjanje ter da lahko s tem dobimo dobro poročilo. Na kratko bom predstavil te kompromisne predloge sprememb. Naprimer, uvodna izjava C. Tukaj bomo prav gotovo dosegli kompromise. Gre za najbolj občutljive socialne skupine, gre za revščino, gre za 19, 20, 25 v polus. Skušal sem opozoriti na to, torej prav gotovo nisem proti predlogu spremembe 41 gospe Lin, potem gospe Cimer in gospe Papadopoulos, kajti vsi ti predlogi spremem grejo bolj ali manj v isto smer. 74, gospod Kremers, tukaj eh, se dodaja nov odstave, gre za določila v državah članicah. Mislim, da bi ta predlog spremembe lahko povezali za 54 in 58, potem 77, 78, 75, 78, gre za Gabriela Krecoja. Mislim, da bi vse to skupaj lahko strnili v odstavek in to bi bilo potem boljše. Menim, da, je, da bi bilo možno doseči ravnovesje. 91 gospod eh, Kreco in gospod Kremer, 82 Papadimulus in Kustača, 83, tudi tukaj lahko dosežemo kompromis. Potem kompromis 9 gre za politiko zaposlovanja, eh, ki bi naj vodila do socialne vključenosti. In potem tukaj obstaja tudi kompromis 77, gospod Kustačna in gospod Escobar in gospod Ledu. Potem številka 13 gre za večjo vključenost eh, delodajalcev v delojemalcev v podjetjih. Tudi tukaj bi lahko bilo možno doseči kompromis. Gre za predlog spremembe Bushil Matthews in 170 ljudi, potem 14 gre za vpliv priseljevanja. In mislim, da bomo tudi tukaj eh, lahko združili predlog spremembe 28 gospe Kreco in 130 in 137, ki sem jih uložil sam. Prav tako bi želel se zahvaliti kolegu Bošil Matjusu za predloge sprememb, ki jih je predložil. 70, 127, 128. Tudi to je lahko možno strniti v kompromis in rad bi strnil na ta način, kakor je to formuliral gospod Bušil Matthews. Potem obstaja tudi 183 in 153, tudi gospa Papadopoulos je vložila določen predlog v imenu odbora za pravice žensk. Uh, te je že sprejel ta eh, odbor. Moramo počakati tudi na stališča iz odbora za eh, okolje in odbora za izobraževanje. Zahvaljujem se kolegom, tudi poročevalcem v senci in mislim, da bomo dobili dobro odglasovanje. Hvala lepa. Er Hvala lepa. Dva govornika, gospod Kremers in gospod Stačja. Yes, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je gospod Panera oblikoval zelo pomembno sporočilo in strinjam se, in tudi moja skupina, vsi se strinjamo z njegovim namenom, da to jemljamo kot signal za krepitev socialne politike. V tem smislu sodelujemo v tem trenutku glavni predlogi, ki smo jih oblikovali, so bili vsi del te strategije. Komisija je prejšnje poletje oziroma lani poletje oblikovala socialno agendo in takrat smo že ugotovili, da je bilo to prepozno, še posebej kar zadeva številne druge probleme, o katerih smo razpravljali v tem odboru. Mislim, da je treba omeniti tudi druge točbe, točke in zato nismo toliko govorili o problemih v zvezi z nizkimi plačami, kolektivnimi pogodbami in tako naprej. Zato je dobro, da smo sedaj na pravi poti da s kolegom Peneiro oblikujemo kompromise, ki gredo v pravo smer. Gospod predsednik, en problem imamo s prevodom v enem od mojih predlogov sprememb. To bi lahko vodilo do nesporazumov in sicer to je predlog sporazuma oziroma predlog spremembe 112. Tam pozivamo komisijo, da natančno ločimo na eni strani delodajalce tiste, ki so dejansko samozaposleni in mala podjetja, po drugi strani pa delavce. Ta dejansko samozaposleni je v nekaterih jezikih preveden kot lažno samozaposleni. Dejansko pa gre za popolno nasprotje tega. Tukaj želim povedati, da je treba razlikovati med tistimi, ki so samozaposleni, ki imajo svojo, eh, svoje tekoče račune, naprimer, ki delajo torej sami za sebe in delavci. Želim vas torej opozoriti na to. V mojem jeziku, v nizozemščini, je prevod nesmiseln. To ni bil moj namen. Mislim, da sem ga podal v angleščini, vendar mislim, da smo na pravi poti in mislim, da lahko dobro uporabimo razprave, ki smo jih imeli v zvezi s kompromisi. Hvala. Da, to se pač dogaja. Enako se je zgodilo meni, ko sem napisal besedilo o primerjih pred sodiščem. Torej, nekateri privodi v švečino niso bili pravilni. Gospod, gospod Kustaša in na to gospod Lojdel. Hvala, predsednik. Lahko podprem uh, pripombe prejšnjega govornika, zato se ne bom ponavljal. Rad pa bi se izredno zahvalil Silvu Penedi. Njegovi lastni predlogi sprememb so prinesli kar nekaj izboljšav in tudi v kompromisnih predlogih sprememb je vključil veliko stvari, za katere sem jim hvaležen. Še nekaj konkretnih točk. če gre za boj proti revščini pri tistih ljudeh, ki so najbolj prizadeti, mi je žal, da niso omenjeni Romi in eh, priseljenci brez dokumentov. Vemo, da so tisti, ki predstavljajo najnižjo točko v socialni piramidi, da so to ravno te skupine in sedaj jih nismo vključili samo zato, ker eh, se jih izkorišča v populistične namene in ker se jih krivi za vse, kar gre na robe v Evropi, če govorim naprimer o Italiji ali o Avstriji ali če pogledamo izid eh, volitev na Koroškem v Avstriji včeraj. Torej, gre za to, da so to politične skupine, ki jim nimajo v bistvu nobenega delovnega programa, ampak gradijo na tem, da uh, udrihajo čez priseljence. Tudi za te skupine moramo ustvariti takšno politiko, da bomo dosegli integracijo in da se bomo borili proti revščini. Kar se tiče predloga spremembe 2, moram povedati, da ga podpiram. Predlog spremembe 1. Uh, eh, mislim, da lahko bi ta predlog spremembe podprli, če bi prišlo do ustnega amandmaja. Potem 2 podpiram. Čeprav. Uh, moje izrecne pobude tukaj niso vključene. Predlog sem imel tri, tri, tukaj pa imam uh, določene probleme. Prožna varnost uh, se pogosto predstavlja kot neko zdravilo, ampak pogosto gre za zdravilo samo za podjetnike. Uh, jamči se mobilnost in svoboda za podjetnike, pri tem pa enaka prožnost delavcem ni zajamčena. Potrebujemo trajnostna delovna mesta tudi za tiste, ki se vključujejo v delovni trg. To bi se mi zdelo zelo pomembno, nažalost pa to ni bilo sprejeto. Predlog spremembe 4. A zdaj bo vse omenil, ali kaj? Dan. Torej, moj predlog spremembe je govoril o minimalnem. Uh, o minimalnem plačilu in to sem naredil namenoma. In tukaj gre v bistvu za določene zahteve pri ustvarjanju podjetij, ampak eh, ni pravilno, da rečemo, da so ta podjetja prepuščena sama sebi. Peršumem B5, to podpiram. Eh, gre sicer za to, da je bil ta predlog spremembe zelo skrajšen, okleščen. Dobro je, da imamo regionalni aspekt. S tem lahko živim, enako velja za predlog spremembe 6. Gre za trajnostno socialno pravično politiko. Tukaj je v kratki formulaciji Silva Peneda vključen tudi boj proti revščini in eh, boj proti socialni izključenosti. In zato se uh, poročevalcu Penedi zahvaljujem. Hvala lepa, gospod Leiden, na to pa gospod Bushil Matthews. Gospod Leiden. Hvala lepa, želel bi se zahvaliti poročevalcu Silvu Penedi za opravljeno delo. Zauzema se za Eh, odprt način, ko gre za predloge sprememb in mislim, da lahko približamo naša stališča in da lahko najdemo skupno stališče. Rad pa bi spregovoril o nečem, kar je omenil tudi poročevalec Peneda. Nujno je jasno povedati, da bo naslednja etapa pri delu unije ta, da izgradi resnično socialno Evropo. Na številnih področjih ta socialni vidik še manjka. Vse, kar bomo poduzeli v naslednjih poročilih, kar bo šlo v to smer, bo vsekakor uh, smiselno. Gospod Peneda je rekel, da sredstev ne smemo zmanjšati in s tem se strinjam. Zlasti v luči trenutne krize morali bi celo poizkusiti doseči skupno izkoriščanje sredstev strani držav članic. Kar se tiče predlogov sprememb, mislim, da smo že veliko dosegli. Ena ali dve točki ostajata še odprti, ampak prav gotovo vidim možnosti za dogovor. Eh, stopil sem tudi v stik z številnimi kolegi preko elektronske pošte. In poprašal sem jih, eh, ali se jim zdi, da so njihovi predlogi sprememb upoštevani. Še nekaj bi rad povedal, kar se mi zdi pomembno. Namreč gre za socialne storitve v splošnem interesu. Brez tega socialne Evrope ne bomo imeli. Hvala lepa. Tak se mi je, Bušil Matthews. Äh, Hvala, gospod Bušil Matthews. Na to pa gospod Tomaševska. Gospod Bušil Matthews, se prvi. Hvala, predsednik. Mislim, da ima poročilo vse zasnutke močnega poročila in zakoljujem se poročevalcu, ki je uložil številne izkušnje v delo, ki ga je opravil. Vesel sem tudi pozitivnih pripomb iz eh, drugih političnih skupin, kajti mislim, da gre za neko strinjanje v tem odboru, da je torej potrebno narediti več, ko gre za socialna vprašanja, zlasti v, tem, v teh težkih časih. Če želimo, da je to poročilo dobro, ne smemo biti preveč uh, požrešni pri naših zahtevah. Eh, dobro bi bilo, če bi imeli čestrankarsko podporo za to poročilo. To bi bilo bolje, kot pa da bi imeli probleme, ker bi želeli vključiti nekakšne podrobnosti, ki jih potem ne bi mogli vsi podpreti. Eh, pomembno se mi zdi vprašanje minimalnih eh, plačil, plačil, ki so nad povprečjem. Vse to je nekaj, kar posega tudi v kompetence držav članic. Zato moramo biti tukaj zelo pozorni, ko plujemo čez to nevarno področje. Potem je se je vedno znova dogajalo to, da se je vedno znova omenjala direktiva o začasnih uh, delavcih, sedaj se vedno znova omenja direktiva o napotenih delavcih in rad bi opozoril uh, kolege na to, da ne smejo se ukvarjati z direktivo o napotenih delavcih tukaj na tem mestu, kajti uh, to ni pravilno mesto za to. Um, potem, če se bo tukaj ponavljala še listina o temeljnih svoboščinah, potem se bodo stvari še bolj zapletle. Eh, stvari morajo ostati preprosti, tako da bomo lahko dosegli široko soglasje. Hvala lepa. Hvala lepa. Prav gotovo se spomnite večine, ki se je zauzela za to, da bi revidirali direktivo o napotenih delavcih. In eh, ne pravim, da bi morali sedaj ponovno govoriti o tem, pravi predsednik. Gospa Tomaševska, potem pa gospa Kreto. Hvala lepa. Predsednik, eh, rada bi omenila dve vsebinske, eno tehnično plat poročila. V okviru predlogih spremem, ki sem jih uložila k temu poročilu, sem upozorila na vprašanje družin z velikim številom otrok. Ne vem, kako je v drugih državah, ampak v Polski smo raziskali zadevo. In na, na polskem gre za skupino ljudi, ki se jih pogosto zapostavlja, čeprav potrebujejo posebne ukrepe. Ko gre za, samo, za matere samohranilke, je za te dosti boljše poskrbljeno, kot pa za družine z velikim številom otrok. Zato ne smemo spregledati družin, ki imajo veliko število otrok. Te družine potrebujejo pomoč. Zato, da ne bodo potonile v revščino. Če bomo to dopustili, bomo dovolili, da bodo številni otroci vzgojeni v revnih okoliščinah, ne bodo imeli dostopa do zdravstvene oskrbe, ne bodo imeli ustreznega izobraževanja in to sem želela povedati v mojih predlogih sprememb. In kot drugo, strinjam se z predlogom gospoda Kustačesa, da prožna varnost ne sme biti nekakšno splošno zdravilo. Obžalujem pa, da nisem imela dostopa do kompromisnih predlogov eh, v polščini. Ne govorim uh, francosko, pa sem imela te kompromisne predloge sprememb eh, samo v francoščini. Prvič se je zgodilo, da nisem v bistvu mogla prebrati dokumentov in mislim, da bi morali biti na voljo ustrezni uradni prevodi. Hvala. Gospa Kretu. To pa gospa Lin. Iertare colegilor pentru întârziere absolut justificată. Am avut două voturi foarte lungi în comisia. Hvala lepa. Rada bi povedala, da sem eh, se udeleževala dveh dolgih glasovanj v odboru za notranji, eh, za notranji trg in srečala sem se tudi z eh, komisarko Konijevo in zato sem prišla pozno. Vendar pa bi se rada zahvalila poročevalcu Penedi za to, da je tako odprt, ko gre za upoštevanje različnih stališč. Zahvaljujoč temu smo našli določene skupne točke. Obstajajo mnenja, ki se razhajajo, ampak razlike niso tako velike. Kot je povedano, podpiramo vse kompromise, ki želijo nekako poenotiti poročilo. Saj si želimo, da bi bilo poročilo jasno. Ni potrebno, da je ne vem kako dolgo, mora pa biti jasno. Imam tudi prošnjo. Obstaja določen skupek eh, predlogov sprememb, za katere poročevalec želi, da bi glasovali proti, kajti vključeni so že v mnenju odbora za ženske zadeve. Vendar pa se včasih zgodi, da ignoriramo stališča, ki jih predloži odbor za ženske zadeve. In zato vas prosim, da ne zavrnete teh predlogov sprememb kot odvečne in da ne zavrnete mnenja odbora za ženske zadeve. Obstaja tudi skupek amantmajev, ki želi omeliti kritiko, ki je namenjena komisiji. Sama sem optimistična, ko gre za te predloge sprememb in sem prepričana, da lahko dosežemo dogovor. Želim si, da bi bil vključen tudi glavni problem, s katerim se soočajo državljani tudi če se ukvarjamo z eh, vprašanjem plač kot poslanci. Kot predstavniki državljanov bi morali plača smat, plačila smatrati za nekaj ključnega, kaj ti ne na zadnje predstavljamo evropske državljane. Gospod Kremer je že pojasnil mnenje socialistov. Vendar pa sem sama optimistična, prepričana sem, da bomo dosegli kompromis in zahvaljujem se gospodu Silvi Penedi za odlično sodelovanje. Hvala lepa. Gospa Lin. Uh, had... Hvala. Veliko razprav je že potekalo o socialni agendi, o obnovljeni socialni agendi. In uh, tukaj je zajeto tudi veliko elementov iz mojega poročila. Eh, čestitam poročevalcu za delo, ki ga je opravil. Lahko sprejmem eh, kompromise, ki vključujejo moje predloge sprememb. Ne vem, ali veste, da sem pripravljena sprejeti te kompromise. Kar se tiče minimalnih plačil in minimalnih dohodkov, pa so bili vloženi predlogi sprememb, ki govorijo o schemah držav članic za minimalne plačile za minimalna plačila. Spodbujam oziroma pozivam držav članic, pozivam države članice, da sprejmejo ustrezna določila o minimalnih plačilih, kajti brez tega bo zelo težko dobiti na, naše stran, na našo stran državljane. Tudi, ko gre za socialno vključenost, je nujno, da stalno omenjamo zakonodajo o nediskriminiranju nediskriminaciji, spodbujati moramo zakonodajo proti diskriminaciji, kajti brez tega ne bomo imeli obnovljene socialne agende. Podpiram tudi eh, oziroma ne strinjam se s tem, da bi morali odpraviti eh, določene podrobnosti, ki bi lahko povzročile nestrinjanje. Če bomo odstranili nekatere bistvene stvari, bomo s tem eh, poslabšali poročilo. Hvala lepa, pridem dam besedo Silvu Penedi. Bi rad povedal nekaj o minimalnih plačah. S tem vprašanjem se ukvarjamo v vseh državah oziroma v nordijskih državah. V nordijskih državah je to urejeno za kolektivnimi sporazumi, tudi določila o minimalnih plačah. Torej, če bomo govorili o tem, bomo morali upoštevati tudi države članice in na kakšen način uh, izvajajo ta uh, določila, torej ali gre za socialne partnerje ali za kolektivne pogodbe in tako naprej. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado aos colegas pelas palavras simpáticas que me dirigiram. Hvala lepa vsem kolegom za prijazne besede. Seveda obstajajo določeni predlogi sprememb, ki jih ni možno sprejeti, ostale pa bi rad opremil z nekaj pripombami. Seveda je določeno število ciljnih skupin, ki so prav posebno občutljive. Vprašanje pa je, kako lahko torej pomagamo priseljencem, starejšim, nadostnikom, presposelnim, ženskam in tako dalje. Kako lahko pomagamo tistim na obrobnih področjih, ki so v negotovih razmerah, torej tukaj nastane potem seveda kar nekako seznam, ki nima meja. Vendar pa. Seveda, če bi skušali zajeti vse, bi to poročilo postalo preobsežno. Ali pa določenih stvari ne bi dovolj omenili, ne bi se v njih ne bi dovolj poglobili. Zato se mi zdijo pripombe sicer upravičene, vendar pa če bi zajeli vse, bi poročilo postalo preobsežno in bi morali potem premisliti o tem, katera skupina je bolj delikatna in katero naj vključimo in katere ne. Potem, kar se minimalnih plač tiče, to je nekaj, o čemer smo danes tudi veliko slišali. In tukaj gre za vprašanje, ki se omenja tudi v drugih poročilih. Mislim pa, da mora biti poročilo objektivno in kratko. Seveda ni potrebno omenjati vseh stvari, ni se potrebno ponavljati, podvajati, razen če gre za temeljno vprašanje, kot je revščina ali karkoli drugega. Ostala vprašanja, ki pa so že bila predmet odločanja, bi raje odstranili iz tega poročila, razen če seveda kdo meni, da je katera od točk tako pomembna, da bi jo tudi morali zajeti v tem poročilu. In potem imamo tukaj tudi nekatere misli, ki so bile izražene že v drugih poročilih pa si kolegi želijo, da bi jih omenili tudi tukaj. Pri določenih vprašanjih pa se seveda moramo osredotočiti na že preizkušene rešitve. Pri drugih vprašanjih pa imajo določene države članice svoje rešitve in torej ne moremo stvari usiljevati z evropske ravni od vzgoraj. in potem te socialne storitve splošnega interesa. Na to temo smo že izdelali poročilo, da pa morda bi to lahko, ki je v poročilo omenili. In potem še nekaj stvari, ne bi šel v podrobnosti, vendar pa o dvostranskih pogovorih mislim, da bi lahko dosegli kompromis. Hvala lepa. Tack så mycket, herr Silva Peneda. Då är det så. Hvala lepa, gospod Peneda. Tako. Tudi o tem mnenju bomo glasovali 31. marca na našem naslednjem sestanku. Tako zaključili smo s to točko na našem dnevnem redu in sedaj gremo na zadnjo točko našega dnevnega reda in sicer gre za dejavno vključevanje oseb izključenih z trga dela. Gospa Lambert je poročevalka, prosim. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Morda boste menili, da samo ponavljamo nekatere od razprav, ki smo jih že imeli. Vendar pa, spomnili se boste, da se želimo odzvati na priporočilo komisije. Svet je potem to tudi razpravljal, o je o tem tudi razpravljal in je govoril o dejavnem vključevanju oseb izključenih z trga dela. In sedaj se lahko ogledamo številna področja, na katera sta se osredotočena komisija in svet. Dobili smo preko 100 predlogov sprememb, ki v bistvu dodajajo k poročilu in ga pravzaprav ne želijo ponovno napisati, zato sem zelo hvaležna kolegom, čeprav obstaja nekaj spornih točk znotraj tega. Seveda to ni nobeno presenečenje, kajti nekaj od teh je tudi področje, o katerih je govoril gospod Silva Peneda. Eno od teh področji je tudi socialna podpora in raven plač. Mislim, da je to neizogibno, to je sestavni del priporočila komisije. Tako da se moramo odzvati na to, kar je pripravila komisija. Najbolj sporen pa je še tisti odstavek, ko gre za predlog o direktivi na tem področju. Tukaj nismo naleteli na vse splošno podporo, tako da mislim, da bomo morali doseči kompromis glede tega, čeprav obstaja kar veliko možnosti. Še prav posebno, da bi se morda osredotočili na to, da bi izkorenili revščino v Evropi do leta 2010. Torej, potrebno si bo ogledati različne možnosti, ki jih imamo na razpolago, raje kot kompromise. Vendar pa imamo seveda tudi kar nekaj kompromisov in hvaležna sem sekretarjatu za to. Naprimer, minimalna plača, to je ena stvar. Potem pa gre tudi za vprašanje pogojevanja. torej koliko bi naj ti dodatki bili odvisni od pristopa ljudi. To je še eno od področji, kjer mislim, da imamo dve stališči tisti, ki menijo, da je pogojevanje pomembno, pa tisti, ki menimo, da moramo biti previdni na tem področju. Kajti za ljudi je zelo težko včasih najti delo. Potem odstavek 5 gre za napetosti med socialnimi sistemi in to, da lahko virajo ljudi, da bi naprimer našli delo. In potem vprašanje dostopa do kakovostnih storitev v 13. odstavku in na področju proti diskriminacije v 15. odstavku. Mislim, da bomo tukaj dosegli kompromis ki bo tudi dobil večino. In potem 22. odstavek pri vprašanju načrta za prihodnost. Večino predlogov sprememb lahko spremem. Mislim pa, da bomo morali ali najti kompromis glede oskrbnikov, ali bomo imeli en odstavek kot glavni odstavek in bomo videli, ali bodo ljudje zadovoljni s tem in bodo omotnili svoje predloge. Torej, menim, da bi bilo dobro, če bi lahko podali skupni predlog. Sedaj pa še odziv na to, kar je dejal gospod Silva Peneta, glede na randljive skupine in ali jih želimo imenovati ali ne. Ali sploh vemo, kaj so te ranljive skupine? Da, ker smo o tem že govorili. In bomo ostali pri tem. To je seveda odločitev odbora. In potem še eno vprašanje. kar se tiče Evropskega socialnega sklada in globalizacijskega sklada. Morda imamo tudi nekaj predlogov sprememb, ki bi spadali v kakšno drugo poročilo. Morda tudi v poročilo o socialni agendi. In bi lahko torej premislili o tem. Gre za torej aktivno vključevanje oseb izključenih z trga dela. Kar nekaj vprašanj pa se vrača tudi to poročilo, ki jih imamo menjene že v drugih. Za me kot poročevalko je to ena večjih težav. Kajti tudi, ko smo si ogledali stanje na socialnem področju, mislim, da moramo resnično vključiti samo tiste predloge sprememb, ki govorijo o moji temi in izključiti tiste, ki morda ne spadajo v to poročilo, naprimer kakovost azilnega sistema, v to morda ne spada. Čeprav je seveda tudi pomembno, kaj se dogaja ljudem, če jih ne sprejmejo. Torej, obstaja nekaj takšnih področji, nasplošno pa lahko rečem, da lahko spremem večino predlogov sprememb, ponekod pa bomo morali se odločiti o filozofiji, o terminologiji in ali želim, si želimo povedati, da si želimo dostojnega življenja ljudi ali kaj drugega. Torej, če je to edini vir zaslužka, potem seveda lahko to vključimo. Vsekakor pa se bo potrebno odločati, tudi o vprašanjih proti diskriminacije in vprašanja pogojevanja. Hvala lepa, kolegi, za predloge sprememb. Velika večina je zelo pozitivnih. Hvala lepa. Dva govornika imamo. Gospa Lin najprej. Hvala lepa, hvala lepa Žin za to delo. Šesti odstavek, prav imaš. Tukaj bomo naleteli na težave. Podala sem tudi predlog spremembe o minimalni plači v šestem odstavku. Upam, da ga boste lahko podprli, kajti ne pozivamo minima, k minimalni plači na evropski ravni. Gre za izmenjavo najboljših praks med državami članicami da bi si ogledali lete. In upamo, da bomo tako lahko slišali različne vidike v razpravi in mislim, da gre tukaj za moj predlog spremembe 54, če se prav spomnim. Ne, ni res, pravi govornica. Vse ga bom našla. Torej, veliko je predlogov spremenb o starejših ljudeh, o invalidnih osebah, o alkoholikih. seveda to tudi izključuje ljudi z delovnega trga. In potem se odmikamo tudi od obvezne starosti pri upokojevanju. Mislim, da je to tudi zelo pomembno. Ta obvezna starost, če bi to zahtevali od držav članic, bi bilo napak. In o tem tudi govorim. Potem, kar se oskrbnikov tiče, mislim, da moramo tukaj napisati odločen odstavek o njih. Skušati moramo združiti veliko predlogov sprememb, ki jih imamo v eno samo odločno izjavo. In potem iskalci azila. Mislim, da mora tudi tukaj iti za izmenjavo najboljših praks ne moramo diktirati državam članicam, kaj naj storijo, vendar pa mislim, da je pomembno, da bi prosilci za azil lahko delali. Kajti v veliko državah članicah so izključeni iz trga dela in mislim, da je pomembno, da spregovorimo tudi o tem, da bi jih vključevali na trg dela. Torej, veste, kateri predlogi spremem so bili vloženi in v preteklosti smo dobro sodelovali in mislim, da bomo tudi sedaj lahko našli kompromise o teh predlogih spremem. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Kremers, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Dve manjši pripombi. Prva, mi kot socialistična skupina bomo podprli predloge, ki zadevajo minimalno plačo. Seveda smo pripravljeni to podpreti. Druga stvar. Obstaja področje, ki ga omenja veliko kolegov. Gre za vstop na trg dela in za vlogo pri tem. In tukaj gre za specifično področje, gre za poklicno izobraževanje, vse življenjsko učenje in tako dalje. Mislim, da bi to morali nekoliko bolj izpostaviti. In predlogi sprejem so bili podani tudi v tej smeri. Te bomo tudi podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Mm, nikogar drugega ne vidim. Tako da sedaj dobi besedo gospa Lambert. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa tudi Lizlin za njene predloge sprememb. Gotovo bomo dosegli kompromis. Veseli pa me tudi stališče socialistov pri teh ključnih vprašanjih. Mislim, da imate prav. To so stvari, kjer smo lahko bolj odločni. In še nekaj, to bi morala že omeniti. Imamo tudi nekaj predlogov sprememb o vlogi lokalnih organov. Mislim, da je to nekaj, kar smo preveč podcenjevali in mislim, da moramo to bolj izpostaviti. Sprejela bom predlog spremembe Campati, pa tudi sama ga bom podala. In rada bi se zahvalila gospe Panajatopolus zato da so podpisala nekatere od predlogov sprememb in zelo v kratkem času. Mislim, da bi tudi še kateri drug kolega to storil, če bi jim dala na voljo nekaj več časa. Vendar pa gotovo bomo lahko dosegli kompromise. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, zaključili smo za spravo tudi v tej točki na našem dnevnem redu. Tudi o tem bomo glasovali 31. marca. Tako, preden končamo, na sporedu je bil tudi sestanek koordinatorjev za danes. Vendar pa, ker smo imeli tako preprost dnevni red, smo v bistvu uporabili pisni postopek in to je bilo poslano političnim skupinam in soglašajo s predlogom sekretarjata, tako da sestanka koordinatorjev ne bo. Po točko razno ni nič. Tako da, prosim, gospod Bušo Matjas. Samo manjša pripomba. Zanimajo nas težave predsedstva. Morda bi morali zaščititi tukaj predsedniški pult pred soncem. Gotovo boste imeli še več težav s soncem v naslednjih mesecih in morda bi si morali to zabeležiti, da boste videli, da nas to skrbi. Yes. Seveda, lahko pa storimo tudi drugače. Lahko uh, bi storili tako, da bi sonce obsijalo vse vas in potem, bost, potem boste vsi trpeli. Ja. ja. Ok, tak so mi er Torej, hvala lepa za to, da ste tako uvideli, gospod Bušo Matijus. Naj povem še, da bo naslednji sestanek v ponedeljek 30. marca in v torek 31. marca. Hvala lepa za danes. Sestanek je končan.